Naslednje. Podpis eh, aktov, ki smo jih sprejeli v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Naj vam povem, da v skladu z 74. členom eh, našega poslovnika bomo eh, objavili tudi eh, vse te akte. Poleg tega sem od skupine zelenih sem od skupine zelenih in od skupine Alde dobil podatke, da gospod Filip Lamberts nam domešča gospod Evo Žoli v odboru eh, za industrijske zadeve in trgovino. Če nima nihče nič proti temu, smo to sprejeli. Sedaj pa spremembe v našem razporedu dela. Gospe in gospodje, V tem razporedu dela najprej se ogremo posamezne dneve. Ponedeljek. Skupina socialistov nas je prosila, da bi gospa Galo predstavila kratko poročilo o izvajanju zakonodaje na področju intelektualne lastnine. Gospod Šulc bo ta predlog utemeljil. Hvala, gospod predsednik. Naša politična skupina je že na konferenci predsednikov prejšnji teden povdarila, da je poročilo Galo neke vrste sporno poročilo na lastno pobudo, kar zadeva nadaljno obravnavo tega poročila, eh, pa bi morali ukrepati ustrezno.